Prehajamo na glasovanje. Imam pa prošnjo za besedo strani gospoda Martina in gospe Doyle, ampak brez razprave. Spoštovana predsedojoča, tako kot pri zadnjem obisku predsednika države ali vlade, kjer je prišlo do izražanja različnih mišljenj, torej takrat v preteklosti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 prostovoljno izražanje neustreznih mnenj in zahtevam, da naslednjič nekdo posreduje. Gospa Doyle, potem pa še gospod Šulc. Gospa predsedujoča, proceduralno vprašanje. Gospa predsedujoča, po mojem mnenju je resnično nespoštljivo do tega zbora in do češkega predsedstva, da ob formalnem obisku predsednika eh, Klausa ta dogodek izkoriščajo nekateri za to, da delijo gradivo, ki spodbija ratifikacijski proces. Kaj ti, gospa predsedujoča, če je to skladno s poslovnikom in sprašujem se, kaj vi menite o tem, potem je logičen zaključek ta, da imamo pred seboj recept za kaos v naših koridorih, eh, ko bo vsaka stran Eh, vedno bolj konkurenčno in agresivno skušala uveljavljati svoje mnenje in prosim, da zagotovite, da predsedstvo tega ne bo več dovolilo v prihodnje. Hvala lepa, gospod Doyle. Gospod Šulc. Hvala, gospod predsedujoča. boste potem uh, se drli, ko bom jaz že povedal, kar imam. Takrat bo dovolj časa. Gospa predsedajoča. Pred, predsednik eh, Češke republike se je spominjal tega in onega. Naj se spominjam še jaz, ko je predsednik eh, vlade Sokrateš pri podpisovanju evropske listine eh, o temeljnih človekovih pravicah, ta nikoli ni uspel tega narediti, ker ste nenehno uh, upili na nj. In mislim, da je to tisto, kjer uh, lahko naredimo nekaj razlik in se spominjamo različnih pristopov k uh, našim obiskovalcem. Interes lepa. Naslednja točka na dnevnem redu je glasovanje o poročilu gospoda von Vogova o evropski varnostni strategiji. Glasujemo o predlogu resolucije, amandma 10, poimensko odpiram glasovanje. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 8, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Amandma 7 poimensko odpiram glasovanje. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 6. Ločeno. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Amandma 11. Gre za črtanje. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Amandma 14. Poimensko. Odpiram glasovanje. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno amandma 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 11, ločeno, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 4, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Lahko preverimo, če želite. Ne, prav ste zadovoljni. Odstavek 12. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Odstavek 18. Dva amendmaja. Najprej amendma 1. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Amendma 9. Za. Proti. Zdržani sprejeto. Lahko preverimo. Ja, preverimo. Glasovanje je odprto. Amadma 9. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Po odstavku 20 dva amandmaja. Najprej amandma 2. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj prehajamo na amandma 18. Če je to sprejeto, potem bomo to premestili v besedilu in sicer takoj za obstoječ odstavek 12 na predlog poročevalca. Kdo temu nasprotuje? Zdi se, da ne. Torej lahko glasujemo o amandmaju 18. Kdo je za? proti, vzdržani. Prosim, če lahko preverimo. Elektronsko preverjamo amendma 18. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Zelo jasno. Odstavek 27, amendma 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Amandma 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 37, ločeno glasovanje, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 15. Poimensko. Poimensko glasujemo amandma 15. Ste vsi vdali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 16. Za. Proti. Držani zavrnjeno. Amantma 17, poemensko, glasovanje se začenja. Ste vsi dali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amantma 13, gre za črtanje besedila, kdo je za, proti, zdržani. Zavrnjeno. Zdaj prehajamo na glasovanje o treh ločenih odstavkih. Najprej odstavek 53, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Odstavek 55, za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 61, kdo je za? Proti? Zdržani? Tudi sprejeto. Zdaj glasujemo o predlogu resolucije v celoti, poimensko. Glasovanje se začenja. Vsi ste oddali svoj glas, konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalcu. Zdaj prehajamo na naslednje glasovanje, poročilo gospoda Vatanena o ulogi NATO v varnostni arhitekturi Evropske unije. Besedo ima poročevalec gospod Vatanen, ki želi podati kratko izjavo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. Se upravičujem, da vam kradem čas, ampak eh, enkrat na deset let mislim, da mi ne boste zamerili. Sem kot eh, poslanec finskega parlamenta, ki se je samo enkrat oglasil v vseh letih ko je bil v parlamentu in kaj je rekel, rekel, da lahko prosim zapre kdo okno. No, par besed preden eh, glasujemo še o zadnjem od teh treh poročil, ki so tesno povezana. Iščemo rešitve za finančno krizo, kajti to je nekaj, kar smo si zadali sami. In eh, vsi pravimo, da te krize ne smemo ponovno ponoviti. Ampak kaj pa samo bistvo Evropske unije, se pravi preprečevanje vojn in človeških kriz. Tudi tega ne smemo dovoliti, da bi se ponovilo. In uh, to ni nekaj, kar bi lahko preprečevali kar tako. Lahko se ponovi, ampak le pod pogojem, da sodelujemo. In rad bi samo spomnil na to, da mir ni monopol tega ali onega dela političnega spektra. Mir je v lasti nas vseh in izgradnja miru je naloga nas vseh. To je nekako tako kot ljubezen, brezpogojno. Moramo biti tudi idealisti. Tudi ko tečeš po gozdu, ne gledaš v tla, ampak gledaš daleč naprej, da sploh vidiš, kam greš. In avtomatično noge tečejo v pravo smer. In to moramo tudi početi. Moramo biti brutalno odkriti in se spomniti, kaj je bil namen Evropske unije. Namen je bil izgradnja miru in eh, dame in gospodje, edino, kar želim povedati je, da če bomo spoštovali dediščino Žona Moneja in eh, naših predhodnikov, ki so pripadali eni sami stranki, stranki miru, potem mislim, da bodo stvari šle naprej in mislim, da je okno v zgodovino potem resnično lahko odprto. Hvala lepa, gospod Vatanen. Vsa okna so odprta. Najprej glasujemo o madmaju 25, poimensko prosim. Glasovanje se začenja. Ste si vdali svoj glas? Konec glasovanja zavrnjeno. Amandma 26, tudi poimensko, začetek glasovanja. Ste vsi dali svoj glas, konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo naprej. Amandma 11, tudi poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi dali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj prehajamo na amandma 27, tudi po imensko. Začenjamo z glasovanjem. Amandma 27. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 12, tudi po imensko. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi dali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 19. Ločeno. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Odstavek 22. Po delih. V dveh delih. In poimensko le o prvem delu. Začenjamo torej glasovanje o prvem delu. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Amandma 13, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kot razumem, ima gospod Vatanen ustni amandma k odstavku 29. Ja, spoštovani kolegi, se pravi čujem, predlagam, da črtamo stavek, ki govori o operativnem štabu Evropskih Evropske eh, unije, ki zagotavlja rešitev tega problema. Ta stavek predlagam, da črtamo. Hvala lepa, je kdo proti? Zdi se, da ne. Torej, glasujemo o sprem tako spremenjenem odstavku, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 2, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 14 poimensko, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 20. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Amandma 3. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Amandma 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 22 gre za črtanje besedila, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kdo je za? Uh, amandma 15 se upravičujem za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 je brezpredmeten, kar pomeni, da prehajamo na amandma 24 poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Amandma 24. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 16 in 23, to sta identična amandmaja, glasujemo poimensko, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja zavrnjeno. Kot razumem, ima gospod Landsbergis ustni amandma. Gospa predsedojoča, spoštovani kolegi, dva ustna amandmaja imam k temu odstavku. Prvi je zelo preprost. Predlagam, da v spremenimo vrstni red besed, da človekove pravice in vladovino prava damo na prvo mesto, na mesto, na zadnje mesto. Prosim, da to eh, podprete, kajti to je bolj evropsko stališče. Hvala lepa. Potem, ko boste odločili o tem, pa bi spregovoril o naslednjem ustnem amandmaju. Predsedujoča, gospod Landsbergis, kot razumem, oba amandmaja zadevata isti odstavek, tako da prosim, če lahko oba predložite ob enem. Prosim, če nam lahko predložite še drugi ustni amandma. Prav. Drugi ustni amandma je torej sledeč. V drugem delu tega odstavka, kjer je govora o Rusiji kot demokraciji v neki nedorečeni prihodnosti. Glede na to, da imajo zelo suverene koncepte o tem, kaj je demokracija, bi bilo morda bolje, o tem povedati kaj več. In zato je moj ustni amandma naslednji, da po besedi demokracija dodamo še naslednje besedilo, ki zavrača vojaško silo kot način izvajanja političnega pritiska na sosede. Take politike ne moremo sprejeti, zato predlagam, da podprete ta amandma. Hvala lepa, gospod Landsbergis. Torej, kar zadeva prvi ustni amandma, je kdo proti? Ne. Drugi ustni amandma. Kdo nasprotuje? Tudi ne. Glasujemo torej najprej o amandmaju 17 po delih z predlaganimi amandmaji. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Še drugi del, kdo je za? Proti? Zdržani? sprejeto. Lahko preverimo drugi del. Glasujemo o drugem delu. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava 5, poimensko. Glasovanje se začenja. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Vodna izjava A. Amadma 7. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Amadma 8. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Amadma 9. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Vodna izjava E, amandma 5, črtanje besedila. Kdo je za? Proti. Stržani. Zavrnjeno. Amandma 10. Kdo je za? Proti. Stržani. Sprejeto. Vodna izjava N. Ločeno glasovanje. Kdo je za? Proti. Stržani. Sprejeto. Amandma 28 poimensko, glasovanje se začenja. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 18, poimensko. Glasovanje se začenja. Amandma 18. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amendments. 6. MMA številka 6, to je za, proti, držani, zavrnjeni. MMA številka 29, ga so ima poimensko, izvolite. MMA številka 29, ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. MMA številka 19, glasoma poimensko, piram glasovanje, ste vsi dali svoj glas, glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o celotnem predlogu resolucije, poimensko izvolite. Everybody. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Čestitam gospodu Vatanenu. Naslednje poročilo je poročilo gospe Napolitano, gre za barcelonski proces, unija za sredozemlje. Glasujemo o predlogu resolucije. Imamo številka ena, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Ima številka sedem, kdo je za, proti, držani, zavrnjeno. Amandma številka 8, kdo je za, proti, držani vzdržani, zavrnjeno. Na številka dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Na številka tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Na številka devet, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Na številka deset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ma številka 11, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Ma številka 4, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Ma številka 5, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Ma številka 6, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o celotnem predlogu resolucije, poimensko. Izvolite. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Čestitam poročevalki. Sedaj pa gremo na poročilo gospoda Šimanskega, gre za revizijo Evropskega sosedskega in partnerskega instrumenta, predlog z resolucijo, amandma številka 3, gre za proti vzdržani. Sprejeto. Amama številka ena, kdo za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amama številka dve, kdo za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Glasujemo o celotnem predlogu resolucije poimensko. Izvolite. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Čestitam poročevalcu. Naslednja točka je glasovanje poročilo gospoda Bermana. Gre za financiranje dejavnosti, ki niso uradna razvojna pomoč. Beseda dam poročevalcu. Gospod Berman, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča rad bi poslal to poročilo nasaj na odbor v skladu s eh, členom 165 poslovnika. Vsi tukaj eh, pokrivamo določeno vrsto sodelovanja med Evropsko unijo in državami v razvoju. Ne govorim samo o pomoči proti revščini, ampak tudi omenjamo nekatere izmenjave študentov. Ta sredstva niso namenjena takšnim dejavnostim, nekateri poslanci pa želijo financirati takšne dejavnosti iz proračuna namenjega za razvoj. To želimo, e, temu se želimo izogniti v poročilu. Če bi amandma številka ena sprejeli, bi bilo to nedosledno in v nasprotju z interesi najrevnejših v eh, državah v razvoj. Zato bi rad vrnil to poročilo v odbor, zato da bi lahko dobili veliko večino v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala. Želi kdo govoriti za ali proti temu predlogu? Gospod Galer želi spregovoriti proti. Ja, Hvala, gospa predsedujoča. Res, tukaj so mišljenja različna. Stališče eh, odbora za razvoj je popolnoma drugačno kot stališče eh, odbora Juri in odbora za zunanje zadeve, pa tudi eh, stališče pravne službe parlamenta je v neskladju z sodno prakso sodišča, Evropskega sodišča. In zaradi tega mislimo, da bi bilo treba spremeniti pravno podlago in uh, mislimo, da vsebinsko ni nobene uh, spremembe, nobene razlike. Gre za razliko v stališči glede pravne podlage in če bi vrnili to na odbor, se nič ne bi spremenilo. Hvala lepa. Želi kdo izraziti mnenje v prid? Poročevalčemu mnenju. Gospa predsedujoča, rada bi podprla poročevalca po razpravi, ki smo imeli tukaj včeraj in glede na to, kar je povedala komisija, se strinjam s tem, da potrebujemo več razprav in da moramo najti pravno podlago za takšne dejavnosti, ki niso eh, resnično razvojna pomoč, vendar pa je vseeno zelo pomembna oblika razvojnega sodelovanja z državami v razvoju, vendar pa ne spadajo pod instrumente razvojne pomoči industrijskih držav. Zato mislim, da je nujno, da, da zaščitimo sredstva, ki jih imamo na voljo za takšne vrste sodelovanja. Zato se strinjam z gospodom Bermanom, da potrebujemo eh, več časa. Najlepša hvala, gospa Gomeš. Sedaj glasujemo o tem, če bi preložili glasovanje in da poročilo vrnemo odboru. Kdo je za ta predlog? Kdo je proti? Zdržani? Zdi se mi, da je sprejeto. Uh, Naslednja točka je glasovanje o poročilu gospe Dalgeri za organizacijo in delovanje urada za uradne publikacije Evropske unije. Glasujemo o osnutku resolucije. Mašte je kajnah, da za, proti, držani, sprijeta. Amandma številka 1 gre za proti držani sprejeto. In sedaj glasujemo o celotnem predlogu resolucije poimensko. Glasovanje odprto. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Čestitam poročevalki. Sedaj gremo na obrazložitev glasovanja. Najprej gre za gazo, gospod Sundberg. Gospa poroče predsedujoča.